z Rdečim križem in pa da se zahvalimo vsem moškim in ženskom, ki tvegajo tam svoje življenje za to, da pomagajo drugim. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš odgovor. Pred nami je 15 glasovanj. Mislim, da bo šlo to hitro. Najprej poročilo gospoda Hauta.